zaključku včerajšnjega zasedanja, besedila, ki se dva sprejeta, so sedaj na voljo. Zanima me, če imate kakšne komentarje na to. Če ne, bo zapisnik v tej obliki sprejet.